odboru. To bo uh, zapisano v zapisniku trenutnega zasedanja, če ni nobenih drugih uh, pripomb, potem bomo to vključili v zapisnik odrečeno.